Gospa Angelika Boris, predsedujoča Uniji Poljakov v Belorusiji in gospod Milinkjevič, ki je dobitnik nagrade Saharov, naše nagrade leta 2006, je vodja demokratične opozicije v Belorusiji. Pozdravljeni.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 zapisnik zasedanja.